pogosto Evropsko unijo obtožujejo, da je preveč oddaljena od svojih državljanov in tu lahko pokažemo, da temu ni tako. Hvala lepa, gospa. S tem smo zaključili to razpravo, to kratko razpravo o poplavah v Evropski uniji letos. Naslednja točka na dnevnem redu so izjavi sveta in komisije o deseti obletnici resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov številka 1325 o ženskah, miru in varnosti. Pozdravljam predstavnike sveta in komisije. Besedo bom dal najprej predstavniku sveta, gospe, gospodu Oliveru Šastelu. Ministr, beseda je vaša. Gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanci. V čas mi je, da govorim o tej razpravi v imenu gospe Lady Ashton. Dovolite mi, gospod predsednik, da se najprej zahvalim Evropskemu parlamentu za njegov stalni interes za teme žensk, miru in varnosti. In rad bi vas opomnil, ampak seveda to dobro veste, da je parlament bil prva inštitucija. Samo mesec dni po sprejetju te resolucije 1325, da je preko resolucije eh, v, te resol v tem inštituciji ponovila to uh, temo in od takrat naprej prišlo do veliko napredka. Imamo že mednarodni okvir, ki smo ga predvsej okrepili s tem, ko smo v 2009 sprejeli resoluciji uh, eh, 1889 in 1899 o nasilju nad eh, ženskami v oboroženih konfliktih. To je predstavljalo pomembno korak naprej. Poleg tega imamo sedaj več kot 20 nacionalnih akcijskih načrtov v zvezi s tem. Kljub temu pa seveda so razmere še vedno problematične in dejstvo je, da zaščita žensk v konfliktih, kot tudi njihova odeležba v oh, eh, postopku, procesih ohranjanja miru še vedno ostaja nekaj, čimer se bomo morali še naprej ukvarjati in potreba na samem terenu. Zlasti eh, nasilje nad ženskami in deklicami, zlasti spolno nasilje še naprej uničuje številna življenja in eh, v številnih primerjih je to pospremljeno tudi s pojavom nekaznovanja. Zato se moramo odzvati. Eh, Eno je seveda ta resolucija 1325, to je bila resolucija, ki je sledila temu, s katero smo najprej želeli odgovoriti na to. Sedaj imamo precej trdno evropsko politiko o ženskah miru in varnosti in eh, s tem tudi eh, smo vključili vse vidike, tudi zonanje vidike upravljanja kriz, eh, pomoč razvoju in tako naprej. Tukaj bi sedaj rad navedel nekaj konkretnih primerov. En izmed ukrepov je bil izmenjava dobre prakse. Strokovnjaki inštitucij Evropske unije, pa tudi držav članic, redno sodelujejo v tako imenih tax forcih, s katerimi smo poskušali eh, povečati število programov na, na državni ravni, imeti torej številne tudi programe na evropski ravni. Evropska unija ima celo vrsto takšnih programov, s katerim odgovarjamo oziroma se poskušamo odzvati na potrebe žensk in deklic v konfliktnih eh, območjih in v eh, območjih potem, ko se konflikti prenehajo. Zlasti eh, poželimo obravnavati temo spolnega nasilja. S tem programom smo financirali projekta v 67 držav, vsega skupaj je šlo za več kot 300 milijonov evrov, ki smo jih vložili v to in poskušali izpraviti vzpostaviti sistem, s katerim bi tudi spremljali vidike eh, spola v teh programih sodelovanja in pa pomoči razvoju. Evropska unija ima številne svetovalce, kontaktne točke za takšne vprašanja v vseh 13 misijah eh, skupne zunanje in varnostne, obramne in varnostne politike, kot tudi eh, več kot 80 delegacij, ki jih ima po vsem svetu, se ukvarja s tem poskušamo se veliko naučiti eh, iz tega vprašanja, kako poteka vprašanje integracije spolov in to vključiti tudi v skupno obramno in varnostno politiko. Evropska unija tesno sodeluje s civilno družbo in želi okrepiti eh, udeležbo žensk na področju miru in varnosti. Za leto 2011 predvidevamo konkretne projekte, s katerimi bi podprli mreže žensk v prizadetih državah, v državah, ki so jih prizadetele krize in proračun je približno 2 milijona evrov. Več delegacij Evropske unije je tudi organiziralo od, od dneva odprtih urad, s katerimi želijo prazno, ob, ob, praznovati do deseto obletnico resolucije varnostnega sveta in se tam povezati z lokalnimi skupnostnimi žensk, naprimer v Kosovo, Bosni, Hercegovini in Iraku tudi eh, oktober je Afriška unija organizirala poseben seminar v Adisa Bebi, kjer so podali priporočila za skupne ukrepe med EU in eh, Afriško unijo in ponovno so eh, pozvali k takšnim ukrepom, ki bi eh, jih lahko tudi na nek način mirili in obnovili. Gre za to, Eh, da je treba zagotoviti več pravic, človekovih pravic, pravic otrok, usposabljanje osebja oziroma sistem, skupno obrambo, eh, za razviti za obdobje do leta 2013 lokalne strategije za izvajanje te eh, resolucije varnostnega sveta 1325 in želimo to izvajati v vsaj 60 odstotkih vseh držav, kjer potekajo konflikti. In Evropska unija se bo močno obvezala za to, da bi uh, uporabili v, v teh regijah 17 kri, kriterijev, ki smo jih razvili uh, za te potrebe. Evropska unija bo of, ok, tudi sodelovala v razpravah na varnostnem svetu ob eh, praznovanje te desete obletnice resolucije Varnostnega sveta in belijsko predsedstvo je organiziralo tri dogodke na ministerski ravni, na visoki ravni, pa tudi na ravni strokovnjakov v Bruslu, New Yorku in Ženevi, da bi o obve, ob, bolj obveščali javnost in smo tudi se za, zauzemali za to, da bi zagotovili nek uh, monitoring na mednarodni ravni za to resolucijo, zlasti, da bi združili vse kriterije, ki jih je razvijal generalni sekretar Združen, sekretarja Združenih narodov in da bi hitro začeli izvajati in prenesli v prakso te kazalnike. Hvala lepa, gospod minister za vaš govor imenu sveta. Gospod podpredsednik Evropske komisije, Joakim Almunija, beseda je vaša. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil belgijskemu predsedstvu za to, kar so pravkar povedali o tem vprašanju. Evropska komisija podpira to, kar je bil pravkar povedal predstavnik sveta. Sam pa bi rad dodal troje k temu, kar je bilo že rečeno. Najprej bi rad povedal, da se v celoti strinjam s predsedstvom. Res je prišlo do napredka, kajti več kot 20 nacionalnih akcijskih načrtov imamo po vsem svetu v različnih državah in imamo že tudi prvega posebnega predstavnika Združenih narodov, ki je odgovoren za vprašanje, ki se nanašajo na nasilje nad ženskami v obroženih konfliktih. Evropska komisija meni, da moramo delati več na tem, kako bi preprečili nasilje nad ženskami in deklicami v obroženih konfliktih, zlasti, ko gre za spolno nasilje in nasilje, ki temeli na spolu. To še vedno ogroža preveč življenj. Evropska unija bi morala tukaj biti za vzor in začeti izvajati resolucijo 1325 in vse ostale resolucije, ki so potem okrepile to prvo resolucijo. Zlasti moramo poštevati ženske in deklice, ki jih prizadanejo ti obroženi konflikti. Ženske in deklice tudi v postkonfliktnih situacijah. Zato potrebujemo pro programe, s katerimi bi financirali zagotavljanje fin, eh, zdravniške pomoči tistim, ki so žrtve takšnega nasilja. To mora biti eh, timsko delo, ker delamo skupaj s civilno družbo in ker moramo spodbujati udeležbo žensk pri izgradni miru in varnosti. Sodelovati moramo s druženimi narodi, tako da bomo sestavili kazalnike za to. Kazalnike že razvija generalni sekretarjat in seveda bomo morali tudi sprejeti druge korake. Uh, Baronica Ashton, visoka predstavnica za zunanje politiko, je tudi opozorila na gospod Rosalind Masov, ki je eh, odgovoren za Sudan. Ona je pojma takšne mesto. Hvala. Najlepša hvala, gospod podpredsednik Evropske komisije, za vašo uvodno izjavo. V imenu Evropske ljudske stranke, gospa Edith Bauer. Ker sem se penalne kur. Najlepša hvala, gospod predsednik. Resolucija Združenih narodov, ki je bila sprejeta pred desetletjem, gre za resolucijo 1325, je bila zares zgodovinski korak. Korak, ki ga je storila mednarodna skupnost zaradi izkušenj, ki smo jih zbrali pri vojni v nekdani Jugoslaviji. Šlo je za Trpljenje med civilnim prebivalstvom in ženske so predstavljale velik del eh, tega civilnega prebivalstva. Prišlo je tudi do posilstev in Ženevska konvencija govori tudi o genocidu. Posledice nasilja pa so hude tudi za življenje dolgo po tistem, ko je konflikt že za nami. Če predvidimo, da si žrtve sploh opomorejo, zaradi tega je potrebno preprečiti nasilje nad ženskami. To mora biti pomemben del zunanje in varnostne politike. Preprečiti moramo nasilje nad civilnim prebivalstvom. Prizadevanje Združenih narodov na tem področju so vsekakor pomembna, vendar pa mora priti tudi do bolj konkretnih dejanj, kaj, kaj ti V oboroženih konfliktih so tudi danes ženske žrtve posilstev. Pred kratkim je prišlo v Kongo do eh, posilstev velikega števila žensk, poleg tega pa prihaja tudi do trgovanja z ljudmi, posebej z ženskami. Potrebno je poskrbeti tudi za to, da bo več žensk zaposlenih v Združenih narodih, eh, posebej med eh, mirovniki, kajti pomembna je aktivna vloga žensk. Ženske ne morejo igrati zgolj pasivno vlogo, ne morejo biti zgolj žrtve. Najlepša hvala. Of, uh, social... Hvala lepa v imenu socialistov in demokratov. Gospa Marija Elini Kopa. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Obhajamo deseto obletnico resolucije Varnostnega sveta 1325. Gre za pomembno obletnico, za pomembno obletnico za ženske, pa tudi za dekleta. Veliko jih je še zmeraj žrtev v oboroženih konfliktih, vsekakor pa so ženske in dekleta v takšnih konfliktih najbolj prizadete. Pogosto se nasilje nad ženskami uporablja kot orožje proti nasprotniku. Vojaki tako sistematično posiljujejo ženske in ženske so potem še žrtve zavračanja znotraj družbe, v kateri živijo. Tako so žrtve. Zato moramo ženskam pomagati. Vojne ne morejo potekati s pomočjo nasilja nad ženskami. Potrebno je poskrbeti za to, da bodo odgovorni sprejeli posledice svojih dejanj. Potrebno je kaznovati spolno nasilje. To mora biti jasno sporočilo mednarodne skupnosti. Mednarodna skupnost mora jasno pokazati, da tudi stoji za tistim, kar zagovarja. Ženske morajo v večji meri sodelovati pri mirovnih misijah. Potrebno je zasnovati programe, ki bodo omogočili tudi gospodarsko integracijo žensk v družbo. Na vsak način pa se moramo boriti proti spolnemu nasilju nad ženskami kot eh, vojnemu orožju. Gospa Norika Nikolaj, v imenu liberalcev in demokratov ni v dvorani, kolikor vidim. Torej so na vrsti zeleni gospa Barbara Lohbihler. Najlepša hvala, gospod predsednik. Potrebno je poskrbeti za enakost med spoloma tudi v oboroženih konfliktih. To je pred desetimi leti bila pomembna tema znotraj Združenih narodov. Takrat je bila sprejeta listina za pravice žensk. In to je bil pomemben korak eh, na poti proti miru. Takratni generalni sekretar Kofi Annan je leta 2005 zahteval, da je potrebno sprejeti nacionalne akcijske načrte za sprejetje oziroma resničenje resolucije 1325. 20 držav je to storilo, med drugim države Evropske unije kot Švedska in Velika Britanija, pa tudi eh, Liberija in pasovno koščena obala v Afriki. Vse države članice morajo sprejeti takšne akcijske načrte. Tudi moja država, Nemčina, ki doslej takšnega akcijskega načrta ni želela sprejeti. Potrebno je upoštevati kriterije, enakosti spolov na mednarodni ravni. Če spregovorimo zgolj o posebnem odposlancu za eh, pravice žensk ali pa za enakost eh, spolov, vidimo, da je bilo nekaj že storjenega na tem področju, vendar pa so to šele začetni koraki. Potrebno je pomagati ženskam in deklicam, ki so, ženske, ki so žrtve nasilja. Imamo resolucije, ki jih je potrebno uresničiti. Poleg tega je potrebno poskrbeti tudi za kazensko preganjanje storilcev. Pri tem je potrebno poskrbeti tudi za reforme pravosodja v državah, kjer potekajo oboroženi konflikti. Gospa Ešton je dejala, da naj bi bilo na voljo 200 milijonov evrov za uresničitev te eh, resolucije. Rada bi povdarjala, kako zelo pomembno je, da vključimo lokalne nevladne organizacije za pravice žensk. Tudi v ta namen moramo nameniti sredstva. Najlepša hvala. Gospa Eva Brit Svensson. Najlepša hvala. Ženske in otroci so pogosto žrtve nasilja v oboroženih konfliktih, pogosto prihaja do spolnega zlorabljanja žensk in otrok. To je nekaj povsem običajnega in nekaj. Ženske so pri tem najpogosteje žrtve. Gospa Valstrom je dejala, da ženske niso zgolj žrtve, ampak da lahko hkrati poskrbijo tudi za pomembne premike na področju izvajanja mirovnih misij. Pomagajo lahko pri spostavljanju demokracije po tem, ko so oboroženi konflikti zaključeni. Čeprav imamo takšno resolucijo že deset let, so ženske še naprej ženske, še ženske še naprej žrtve. Tako so tudi predstavljene v tej resoluciji, ni pa podarjena njihova pomembna vloga pri zagotavljanju miru in vzpostavljanju demokracije. Vemo, kako zelo pomembna je vloga žensk pri tem delu. Kljub temu, pa še zmeraj na sklepe najpogosteje vplivajo moški. Tudi na področju vzpostavljanja miru mora Evropska unija zagotoviti, da bo upoštevana enakost spolov. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Svensson. Sedaj pa. V imenu Evrope Svobode in demokracije, gospod Paška. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, resolucija 1325 Varnostnega sveta Združenih narodov govori o ženskah miru in varnosti. To je eden izmed zadnjih dokumentov, v katerem države vsega sveta izražajo svoje spoštovanje do žensk. Ta resolucija je izjemno pomembna. Odziva se na probleme, ki so pogosto prisotni med ženskami in moškimi. Ženske so pogosto žrtve spolnega nasilja. Civilizirane države se zavedajo obveznosti, ki izhajajo iz resolucije 1325 in si tudi prizadevajo, da bi sprejele ustrezne ukrepe, ki bi omogočili uresničitev udejanitev teh, te resolucije. Zelo resni problemi pa obstajajo v osrednji Afriki in pa v nekaterih azijskih državah. Vojaški režimi namreč temelijo na povsem drugačnih vrednotah kot naša družba. Mislim, da bi se morali osredotočiti predvsem na ta področja. Sprijeti moramo ukrepe znotraj Evropske unije, tako da bo Evropska unija lahko izvajala močnejši pritisk na tiste države, ki ne spoštujejo temeljne pravice svojih državljanov. Najlepša hvala, hvala lepa, gospod Paška. Sedaj pa V imenu neodvisnih poslancev gospa Morvaj za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Mislim, da lahko takoj odgovorimo na vprašanje, katera skupina sploh ni udeležena pri sprejemanju odločitev pa ne gre tukaj za politične odločitve, gospodarske odločitve. Prav tako pa posledice tega nosi ista skupina. In ta skupina so seveda ženske. Ženske so namreč tiste, ki morajo poskrbeti za to, da ima družina dovolj hrane, Ženske so tiste, ki trpijo zaradi lakote in revščine, skupaj z otroki. In to je pomembno sporočilo resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov ženskam, je potrebno zagotoviti veliko pomembnejšo vlogo pri sprejemanju odločitev. Tako bodo lahko ženske same vplivali na svojo usodo. Kako so ženske prizadete zaradi oboroženih konfliktov? Glejmo si primer Gaze. Ženske morajo skrbeti za ranjence, ženske morajo skrbeti za žrtve izraelskega nasilja, ženske morajo skrbeti za otroke, ki so zaradi tega konflikta morda celo invalidi. Ženske so tiste, ki trpijo zaradi slabe infrastrukture, ki trpijo zaradi tega, ker so bile uničene ceste, ker so bile uničene šole. In zato moramo tudi ženskam dati vlogo v oboroženih konfliktih. Hvala lepa, gospa Morvaj. Sedaj pa bomo nadaljevali z drugimi govorniki in sicer je prvi na vrsti gospod Žuvan. Gospa predsedujoča, gospode kolegi. V konfliktnih območjih je zatekanje k nasilju nad ženskami v okviru namirne taktike, Posestvo je množična praksa, sistematična praksa in praksa, ki je dobro načrtovana, je orožje v vojni in seveda moramo obsoditi to nasilje. Poleg tega pa niso dovolj zgolj samo neke izjave, kajti najti treba neke načine, kako ukrepati. Zato vam predlagam, da bi razmišljali o treh vrstah ukrepanja. Najprej prva smer. Mislim, da bi morali biti prepričani, da v vseh konfliktnih situacijah bi Evropska unija, tam, kjer Evropska unija posreduje, bi morala organizirati neke lokalne skupnosti žensk, zagotoviti temeljna načela spoštovanja svobode in pravice. To se bo ukrepilo, če bo temeljilo in se uh, naslonilo na ženske posod, tam, kjer damo po svetu pravice ženskam, se spoštovanje človekovega dostojanstva in pa uh, vrednot, tist, ki so enake kot vrednote Evropske unije, okrepi, vsa ta vprašanja bodo napredovala. Drugo področje, ko sodelujemo mi, Evropi, Evropejci, in pomagamo državam pri obnovi, mislim, da bi morali razmišljati tudi o tem, da bi zahtevali od vlad lokalnih skupnosti, da nam pomagajo in da nam zagotovijo neke kvote žensk v, znotraj odločanja, naprimer palestinska uh, oblast tudi tam bi to mogli zagotoviti nek odstotek žensk, ki bi sodelovali eh, v političnem življenju, v področju oločanja, odločanja. Mislim, da bi celoten bližnji vzhod koristil, eh, imel koristi od tega. In tretja stvar, vedno takrat, kadar s nekimi policijskimi, civilnimi, vojaškimi zmogljivostmi sodelujemo, posredujemo, bi se morali obvezati, da bi eh, v veliki meri prilagojeno lokalnim razmeram vključili ženske tudi v naše enote. Uh, našo organizacijo na čim bolj učinkovit način, mogoče bi tudi prebivalstvo potem laže sprejelo nas in naše delovanje. Hvala lepa. Merci, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Tarabela za dve minuti. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, že deset let je od tega, odkar je Varnostni svet sprejel prvič takšno eh, resolucijo specifično o ženskah v miru in konfliktnih območjih deset let potem imamo še vedno tisoče žensk, ki so redno posiljene v takšnih konfliktnih območjih, naprimer v Kongo. Eh, še vedno se pojavlja nekaznovanje vseh tistih, ki povzročajo ta dejanja, ta barbarska dejanja se celo dogajajo pred očmi sil Združenih narodov. In mislim, da bi trenutno morali, eh, imamo že dovolj fin finančnih sredstev, morali bi zagotoviti pa večjo obveščanje ljudi, več informacij in nasplošno zagotoviti. Ali lahko, prosim, govorite počasneje, pravi gospod predsedujoča, da vam tolmači lahko sledijo. Da, gospod predsedujoča, torej, da bomo lahko vsi razumeli uh, situacijo teh ljudi, moramo izboljšati kapacitete v vseh sektorjih. Zaključiti moramo s tem nekaznovanjem strojcev teh kaznjivih dejanj in zagotoviti ustrezna ukrepe, kako se lotiti tega. Povečati treba tudi finančna sredstva znotraj evropskih institucij za delo. Uh, z ljudmi in zagotavljanje človekovih prvic, izvajati mehanizme, eh, ki bodo prinesli napredek. Podobno kot minister Šester, vidim, da, priš, da si vsi prizadevamo to, izmenjave najboljših praks eh, preko delovnih skupin. Več kot deset držav članic že ima nacionalne akcijske načrte. Želim, da bi tudi vseh ostalih sedemnajst storilo enako. Na koncu pa moramo vedeti, da zaupamo bodočo službo za zunanje delovanje. Upam, da bo ta zagotovila enakost udeležbo žensk in moških na terenu. Eh, nikoli ne smemo postiti ob strani pomem, tega, kako pomembne so ženske v konfliktnih situacijah in uh, potrebno zgoditi tudi večjo zaupanje uh, ki ga lahko ženske prenesajo med temi silami in lokalno skupnosti. Hvala. Ja, najlepša hvala. Sedaj pa za eno minuto gospa Figurejdo. Gospa predsedojoča, najlepša hvala. Zelo pomembno je opozoriti na negativne posledice, ki jih imajo vojne za ženske in dekleta v tem trenutku, recimo vojni v Iranku in Afganistanu poleg tega so tukaj tudi konflikti v Palestini, v Zahodni Sahari, Maroku in ne smemo pozabiti, da se vedno znova pojavljajo nove grožnje. Pri vrhu NATO je bila sprejeta nova strategija in v soboto je potekal protest eh, in sicer miren protest v Lizboni. Šlo je za kampanjo proti NATO. Moški in ženske so se zauzeli za svobodo, pravico, za jedrsko razoroževanje. Protestniki so se zauzeli za pravice vseh. Jutri bo potekala splošna stavka na portugalskem in šlo bo za socialne pravice predvsem žensk. Žensk, ki so zaposlene. Potrebno je poskrbeti za socialni razvoj. Hvala lepa, gospod Kukan, za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedajoča, drage kolegice in kolegi. Tudi sam bi rad pozdravil resolucijo 1325. To je pomembna resolucija za zagotavljanje miru. Prvič so Združeni narodi izpostavili vlogo žensk pri, prečeva, pri preprečevanju konflikto. V zadnjih desetih letih je bilo veliko storjenega, da bi bil ta cilj tudi dejansko dosežen. Kljub temu pa se nasilje nad ženskami nadaljuje prihaja tudi do zlorabe žensk. To je še zmeraj ena izmed glavnih karakteristik oboroženih konfliktov. Prihaja do sistematičnega nasilja nad ženskami in sicer v času konfliktov, pa tudi v obdobju po konfliktih. Ne bom govoril o številkah, ampak. Res prihaja do grozljivih dogodkov v Kongu, v Sierra Leone, v Bosni in Hercegovini in tako naprej in tako naprej. Srečal sem se številnimi ženskami, ki so bile žrtve nasilja v nekdanji Jugoslaviji. Njihovi spomini na to obdobje so zares grozljivi. Bile so žrtve mučenja, potem pa so bile izključene iz družbe tudi po konfliktu ne moremo sprejeti nasilja nad ženskami. Potrebno je poskrbeti za zaščito žensk in ženske aktivno vključiti v postopek vzpostavljanja miru. To je tudi cilj resolucije 1325, kljub temu pa temu še zmeraj ni vedno tako. Ta resolucija predstavlja priložnost, da situacijo spremenimo. Potrebno je zagotoviti dovolj politične volje za uresničitev tega cilja. Baronica Ashton bi morala pri tem prevzeti aktivno vlogo, ravno tako pa tudi služba Evropske unije za zunanje politično delovanje. Pri tem bo Evropska unija igrala pomembno vlogo pri uresničevanju te resolucije. Najlepša hvala, gospod Kukan, gospa Lözing, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, ženske in otroci so še zmeraj žrtve vojn in oboroženih konfliktov žensk se ne sme izrabljati v vojnah in oboroženih konfliktih. Nažalost lahko ugotovimo, da eh, še zmeraj ni dovolj aktivnega zauzemanja za pravice žensk. V Afganistanu je danes situacija še zmeraj zelo slaba, slabša kot kdajkoli prej. In do uresničitve resolucije 1325 bo prišlo le, če se bomo konfliktom že vnaprej izognili. Zato se mi zdi povsem nespremljivo, da bi to resolucijo spreminjali tako, da bi bile ženske bolj vključene v oborožene konflikte. Mislim, da Ne smemo pozabiti tudi na to, da je veliko mladoletnih vojakov, ki se jih izrablja v oboroženih konfliktih. Poleg tega ne smemo pozabiti na veliko število žensk in otrok, ki so žrtve spalnega nasilja. Najlepša hvala. Sedaj pa smo v postopku. Pritegnite pozornost predsedojoče. Štirje kolegi so se javili k besedi. Najprej gospa Estrela. Hvala lepa gospa predsedojoča. Slišali smo že veliko o resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov, veliko smo že slišali o razvojnih načrtih, vendar pa ne smemo pozabiti, da so, še, da so ženske še zmeraj glavne žrtve oboroženih konfliktov. Kljub temu pa nimajo aktivne vloge pri odločanju. Potrebno jih je vključiti v preprečevanje konfliktov če bodo ženske zastopane pri sprejemanju pomembnih odločitev, če bodo imele pomembno vlogo tudi v gospodarstvu, bo na svetu več eh, varnosti in eh, potem bo prišlo tudi do boljšega razvoja in do boljših življenjskih pogojev. Zaradi tega potrebujemo več žensk na pomembnih mestih. Povedano je bilo že, da je potrebno ženske aktivno udeležiti v celoten postopek. Tega ne morejo usmerjati zgolj moški. Najlepša hvala, gospa Estrela, gospa Paravana. Gospa predsedojoča, govorimo o ženskah v oboroženih konfliktih, vendar pa nikakor ne smemo pozabiti, da je prišlo že do dobrih prizadevanj v tej smeri, eh, recimo eh, za strani Združenih narodov ali pa strani gospe Manstrom vendar pa kljub temu potrebujemo še nadaljne dejavnosti na tem področju. Potreben je razvoj. Poskrbeti je potrebno za sodelovanje med Evropsko unijo, med Združenimi narodi, vladami držav članic eh, in civilno družbo. Na ta način bomo lahko poskrbeli za boljšo uresničitev razvojnih ciljev tisočletja. Skupaj moramo prevzeti odgovornost za napredek na tem področju. Hkrati moramo poskrbeti tudi za to, da bodo ženske imele pomembnejšo ulogo. Ne smemo pozabiti, da lahko ženske igrajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju miru, če jih seveda v ta postopek ustrezno vključimo. Naj za konec povem, da ima Evropska unija pomembno vlogo pri uresničevanju teh ciljev. S pomočjo Evropske unije lahko najdemo trajne rešitve. To je naša odgovornost. Naša odgovornost je, da poskrbimo za preprečevanje vojn, za ohranitev miru na svetu in zatem eh, za uh, boljšo zaščito žensk. You, uh, Naslednja govornica, prosim, najlepša hvala, gospa predsedojoča. Rada bi podprla resolucijo 1325. Naj parlament opozorim na situacijo v Severni Irski, kjer imamo zelo aktivn sektor žensk. Preden sem prišla v ta parlament, sem zastopala Severni Belfast v Irski skupščini. In Severna Irska je bila žrtev nasilja več kot 30 eh, let. Šlo je za kampanje republikancev in ženske so bile v tem času aktivna sila, ki je skrbela za izboljšanje situacije. Tukaj gre za navadne ženske, ki so se izkazale kot dobre voditeljice, predstavljajo vzgled za druge države, ki so žrtve nasilja in oboroženih konfliktov danes projekti, ki potekajo na Irskem, ne skrbijo le za razvoj v tej državi, ampak dajejo ženskam tudi možnost za boljše vključevanje na trg dela. In to mislim, da je prava pot v prihodnost. Hvala lepa, kolegica Doc. Gospa Nikolao, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Upam, da današnja razprava ne bo le obletnica resolucije Varnostnega sveta 1325, ampak da bo vodila k novemu pristopu pri reševanju tega problema, ki še zmeraj obstaja. Mislim, da izjave niso dovolj. Seveda govorimo o dejanski situaciji, vendar pa to ni dovolj, potrebna so konkretna dejanja. Govorimo o varnostni strategiji Evropske unije. Potrebno je poskrbeti za aktivno strategijo v času oboroženih konfliktov in v času po konfliktih. Imamo ženevsko resolucijo, ki o tem že govori, vendar pa mislim, da bi morala tudi Evropska unija prispevati k izkoreninjenju tega problema. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za ustrezna sredstva. Poleg tega pa moramo poskrbeti za ustrezno vlogo tudi eh, znotraj eh, razvojne pomoči. Gospa Zaborska, najlepša hvala. Gospa predsedujoča, obhajamo deseto obletnico resolucije Varnostnega sveta 1325 ki govori o ženskah miru in varnosti. Kljub temu pa se bojim, da ni zadostnega nadzora nad izvajanjem resolucij, ki jih sprejemamo. Situacija se namreč le počasi izboljšuje. Naša dožnost pa je, da pomagamo ženskam, da pomagamo ženskam, da se ponovno vključijo v družbo ženske igrajo pomembno vlogo že v družini. Vzgajajo otroke in zaradi tega morajo imeti možnost, da živijo brez poniževanja. Poleg tega moramo žensko, ženske aktivno vključiti v reševanje konfliktov. Dokler se ženske ne bodo počutile varne, ne bomo mogli govoriti o miru. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Zaborska sedaj smo zaključili. In na vrsti je spet gospod Šastel v imenu gospe Eštonove. Izvolite, gospod minister. Hvala. Sem seveda se lahko strinjam s številnimi stvarmi, kar ste povedali. Zlasti tisto, kar je povedal gospod Arabela in gospod Žovan o tem, kako bi morali za ustanovitvijo službe za zunanje delovanje Eh, to, nam to moglo dati neko priložnost, da bi okrepilo delovanje Evropske unije na področju žensk, miru in varnosti. Gre za postopek spostavitve te službe, znotraj katerega bomo morali se zavedati vedno večjega izziva, večje udeležbe žensk, povsod, tako znotraj osebja, kot tudi na najvišji ravni. Gospa Lady Ashton eh, je sprejela ukrepe v tej smeri, naprimer Imenovala je že prvo žensko kot prvo pred, posebno predstavnico Evropske unije, gospa Rozalin Marks za Sudan. Na 29 višjih mestih delegacijah imamo uh, sedem žensk vodi delegacij, kar je povečanje za 50 odstotkov žensk na tej ravni. Hkrati pa bo Evropska unija sprejela številne ukrepe, da bi okrepila svoje zmogljivosti. Eh, na področju žensk, miru in varnosti in mislimo, da je bilo pomembno, da sprejemo tudi ukrepe za osveščanje ostalih organizacij in držav. Eh, gre predvsem za specifične informacije, ki jih moramo posredovati v zvezi s tem znotraj Evropskega instrumenta za demokracijo človekovih pravice. Evropska unija podpira združene narode pri izvajanju resolucije o ženskah miru in varnosti v državah in regijah, ki jih to še posebej zadeva Sudan, Pakistan, Afganistan, Gruzija, Azerbajdžan in uh, tudi v Uzbekistanu, uh, Kyrgyzstanu, Tadžikistanu. Evropska unija bo še naprej žele, uh, si prizadevala za okrepitev te odgovornosti na evropski ravni oziroma na svetovni ravni. Uh, morali bi ustanoviti posebno delovno skupino, s katero bi merili napred, do katerega je prišlo pri izvanju resolucije 1325 in narediti tudi priporočila svetu, kako bi odgovorili na izzive in pomankljivosti in kako bi bolje izvajali to resolucijo. Evropska unija je tudi zahtevala od varostnega sveta, da bi podvojil prizadevanja v boju proti nekaznovanju. Gre za usmerjene okrepe, postopne okrepe, ki bi jih morali sprejeti Eh, do vseh tistih, ki so eh, bili odgovorni eh, hudega kršenja človekovih pravic in pravic žensk. Prepričan sem, da bo Evropski parlament še naprej spremljal ukrepe in prizadevanja Evropske unije in pa držav članic na tem področju. Najlepša hvala. Hvala, gospod minister. Šest predlogov smo dobili v povezavi s to resolucijo. Glasovanje